Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Spoštovani kolegi, začnimo. Predlagal bi, da sprejmemo osnutek dnevnega reda, ki, imate, ki ga imate pred sabo, če ste zadovoljni, lepo. Potem sprejetje zapisnikov. Gre za seji z 6. in pa 17. in 18 septembra, tudi to je torej potrjeno, hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu pa je poenostavitev postopka selitve motornih vozil. Gre za osnutek mnenja gospoda Pirkerja, ki mu kar predajam besedo, izvolite. Hvala lepa predsednik, sem poskušal rešiti določene tehnične težave in zato sem vas preslišal, ampak upam, da boste razumeli. No, gre za pomemben predlog, po mojem mnenju, predlog, ki je v interesu vseh zadevnih oseb. Gre torej za poenostavitev prenosa motornih vozil, ki so že registrirana v eni od držav članic, v drugo državo znotraj Evropske unije vodilni odbor, pri tem mnenju je odbor IMKO, ni še časovnice za glasovanje, ampak mi smo izkoristili priložnost, da pravočasno pripravimo tudi mnenje, se pravi v imenu odbora za promet. Nekaj točk bi rad izpostavil, k katerim bi se rad še vrnil. Bi pa rad izpostavil, da imamo čas za uložitev amendmajev do 16 novembra, tako da to pomeni, da bo tudi še dovolj časa za razpravo. No, na začetku bi se rad na kratko dotaknil ključnih vidikov in eh, cilja te uredbe. Prav tako bi se rad eh, na kratko dotaknil bistvenih točk predloga komisije in tudi povedal tisto, kar po mojem mnenju mora predstavljati osrednji element mnenja našega odbora. Kar zadeva sam eh, namen. Svobodni pretok motornih vozil znotraj Evropske unije, tistih motornih vozil, ki so že bila enkrat registrirana v eni držav članic. Eh, to predstavlja nekaj, kar mora biti možno. Gre torej za to, da se pri selitvah lahko vozilo registrirano v eni državi registrira v drugi državi. To je pomembno tudi v primeru začasnega bivanja v eni državi, v drugi državi. Eh, veliko je upokojencev, ki grejo za nekaj mesecev v drugo državo in želijo svoje vozilo odpeljati s seboj in tu potrebujemo poenostavljen postopek in to je bistvo, namreč, da se upravni upravno breme pri takšnih eh, postopkih zniža. Komisija ocenjuje, da je skoraj da 1,5 milijarde evrov na leto porabljenih za te upravne postopke. In to pomeni, da je iz tega naslova potrebno ogromno nekega letanja od enega urada do drugega, to vsi poznamo že v svoji državi, kaj šele, da bi to, to upravili v drugi državi članici. Tako da namen je ta, da se vozilo, ki je registrirano v eni državi, smatra za registrirano v vseh državah. Če to dosežemo, potem bo to kar velik napredek. No, še en cilj je boj proti zlorabam in proti krajam registerskih eh, dovoljen. To je eden od eh, velikih problemov in predvsem člen 5 obravnava to problematiko in tu naj bi pod določenimi pogoji bila možna tudi zavrnitev registracije v državi članici in v uvodni izjavi šest je zadeva tudi jasno obrazložena. Predlog komisije se osredotoča na pojem tako imenovanega običajnega prebivališča. Gre torej za to, da se razjasni, v kateri državi članici je vozilo registrirano, v kateri državi mora biti registrirano in to je rešeno za vprašanjem običajnega prebivališča. To rešuje člen 3. No, predlog komisije predlaga tudi enotni rok, znotraj katerega naj bi v tej državi, kjer oseba ima običajni, običajno prebivališče, v kakšnem roku torej naj bi bila opravljena ta nova registracija. Ampak tu imamo zelo raznolika pravila in to bo še nedvomno predmet razprave. Najkrajši rok ima Danska, dva tedna, torej v dveh tednih je že nujna prijava vozila. Belgija že ima rok šestih mesecev, ki je predlagan tu, vse ostale države pa so nekje v tem diapazonu. Torej, o tem bo še teka razprava, gre preprosto za to, da se najde nek razumen rok, da ne bi prihajalo do nepotrebnih zlorab. Ta predlog, torej to vprašanje ureja v členu 4, potem je govora tudi o elektronski izmenjavi podatkov med pristojnimi organi, to ureja člen 7. To je zelo pomembno vprašanje in brez elektronske izmenjave podatkov med registracijskimi organi teh poenostavitev preprosto ne more biti. E, tako da ta izmenjava je nujna, določena pristojnosti se bo tu pač potrebno uh, bo to potrebno prenesti, ampak uh, gre za to, da se standardizira podatke za izmenjavo, ampak za izmenjavo samo med registracijskimi organi in to vse, kar prinaša določene prednosti. Implicitno to pomeni tudi medsebojno priznavanje registracijskih dokumentov in pa tehničnih pregledov. Če tudi so pravila v državah članicah različna, kar zadeva tehnične pogoje, pa je vendarle pomembna ravno ta točka medsebojnega priznavanja in ta predlog predvideva tudi začasno registracijo za potrebe prenosa v drugo državo članico. Tu gre predvsem za rabljena vozila, ki se kupijo v eni državi članici in jih je potem potrebno prepeljati v drugo. Tu je govora tudi o posebni registraciji za trgovce, ki lahko uporabljajo takšne registracije za čezmejni promet. Gre torej za zelo praktičen in izvedljiv predlog, ki ne kliče po ne vem kakšnih kritikah, mislim, da se skupaj poenostavlja in ta predlog se mi zdi nasplošno predlog, ki bo pripomogel k doseganju ciljev, ki sem jih omenil. Sam sem v svojem predlogu predlagal ne toliko popravek tega predloga, ampak bolj eh, pojasnitev in poenostavitev tega besedila tam, kjer se je meni zdelo to nujno. Kar zadeva moje mnenje, to mnenje predvsem pozdravlja in podarja pomen prizadevanj za odpravo upravnega bremena, da se na ta način dejansko privede do zmanjšanja stroškov. Gre torej za to, da ta postopek postane enostavnejši in cenejši. Kot drugo, v to mnenje sem tudi vključil poročilo odbora TRAN, v katerem je bilo govora o 70 glavnih skrbeh državljanov in podjetij. In eh, sem v svoje mnenje, v prvi amandma sem tudi vključil tiste točke, ki izhajajo iz tega dokumenta. No, v tem mnenju, v to sem popolnoma prepričan, se moramo osredotočiti tudi predvsem na poenostavitev postopkov. Obenem pa se moramo ozredotočiti tudi na to, da se ohranja zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Po mojem mnenju nima smisla zdaj eh, samo vključevati še ne vem kako podrobna pravila, ustvarjati neke nove omejitve, zato ker imamo to ali tam eh, drugačno ureditev v državah članicah, ampak da se predvsem omejimo na predlog komisije, ki dejansko predstavlja poenostavitev In po našem mnenju je pač praviloma tako, da če bomo vložili 200 amandmajev, jih eh, bo vsaj 100 pomenilo, da bodo stvari še bolj zapletli. In eh, to je res nekaj, pred čemer bi eh, posvaril, da se to ne stori. In poročevalci v senci res pozivam, da se osredotočijo samo na tisto, kar resnično predstavlja poenostavitev v interesu zadevnih državljanov. Še eno pomembno vprašanje je, da moramo tu biti kar se da dosledni z svežnjem o varnosti v prometu. To je konec koncev logično, zato da do te poenostavitve pride, ne da bi s tem posegali v varnost, torej pravila o varnosti v prometu morajo obveljati v polni meri v državah članicah in če sprejemamo, da je pač neko vozilo registrirano v eni državi z vsemi varnostnimi pregledi in da se ga potem dovoli za registracijo ljudi v drugi državi članici brez dodatnega pregleda, potem to pomeni, da morajo biti standardi v vseh državah članicah ustrezni. Prav tako se mi zdi pomembno, da stvari nekoliko bolj pojasnimo, da sem predlagal v amandmaju 5, namreč da imetnik registrskega registracije, eh, ni nujno tudi lastnik vozila. Pomislimo samo na eh, primere leasinga ali najema vozil, kjer je seveda ena oseba upisana v registracijske dokumente, lastnik pa je druga oseba, običajno pravna oseba. Eh, prav tako je pomembno, da se spoštujejo standardi o varstvo podatkov, ko bo šlo za izmenjavo eh, teh podatkov po elektronski poti, hvala tudi Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, za predloge s tem v zvezi, ki sem jih tudi vključil v svoje mnenje. No in še zadnja stvar, kar zadeva posebne registracije za trgovce, tu morajo ostati nacionalne določbe trgovce takšne kot so, še posebej, kar zadeva čezmejne, čezmejni promet, ja, potrebujemo ureditev na evropski ravni, e, sicer pa mora stvar ostati takšna kot je, v nekaterih državah so to modre tablice, v nekaterih zelene, v tretjih spet druge, skratka, tukaj gre za čisto nacionalne e, pristojnosti, mi s to uredu pa moramo urejati samo čezmejni promet e, vozil, tako da naj nihče ne. Ničene, meni, da bo tu šlo v kakršno koli poseganje v nacionalno soverenost, kar zadeva registracijo vozil. No, potem še standardna določba o delegiranih eh, aktih, ki jo je seveda tudi potrebno ustrezno sem vključiti. Eh, zdaj, morebitni predmet razprave bo verjetno rok, v katerem je potrebno opraviti to novo registracijo. Eh, sam sem pustil predlog šestih mesecev, ampak eh, kot rečeno, o tem se lahko še razpravlja zdaj, ali ima to smisel spremeniti ali ne, ne vem. No in potem še ena stvar in to je vprašanje za komisijo in sicer člen 5. Tu gre za to, da organ lahko tudi zavrne takšno registracijo in tu je potem navedeno več primerov v katerih se to lahko stori. In zadnja točka pravi, da se lahko zavrne registracijo, če je e, veljavnost tehničnega pregleda potekla. To je jasno, ampak eh, kaj to posledično pomeni? Da mora kaj oseba iti nazaj v državo izvora, da mu pravi tehnični pregled in potem nazaj e, v to drugo državo upraviti registracijo. Tu, tu bi bilo potrebno zadevo rešiti. E, morda lahko komisija to predlaga, kaj torej storiti, ko tehnični pregled. Eh, poteče v eni državi, v kateri naj bi se to oziroma novo registriralo in kako se potem opravi takšen tehnični pregled. Verjetno bi to, da se vozilo prepelje nazaj v državo izvora in tam opravi pregled, bil nesorazmeren ukrep, morda bo komisija lahko tukaj več povedala. Rad bi se zahvalil tudi poročevalcem v Senci, imeli smo že eno srečanje, na katerem smo obravnavali to, kar sem zdaj povedal. Sam bi prosil, da se kar se da osredotočamo zgolj na vprašanja vezana na eh, naše pristojnosti, da ne zapletemo preveč, kajti mislim, da je v tem primeru eh, vsekakor tako, da obvelja rek manj je več. Hvala za SND, gospod Panjo. Zidom šak spoštovani kolegi, gospod predsednik, tu, ko govorimo o poenostavitvi postopka selitve motornih vozil registriranih v drugi državi, se mi zdi, da je prav, da tu upoštevamo eno glavnih skrbi naših državljanov, ki je bilo izraženo v poročilu odbora IMKO o teh 20 eh, vprašanjih in vse to seveda zadeva delovanje enotnega trga. Toda, dovolite mi, da ugotovim naslednje vprašanje re-registracije je majhno. Eh, tu namreč eh, ne upoštevajo, tu, tu stvari niso tako zelo zapletene. Sprejemanje eh, zasebnih vozil in dvokolesnih vozil je že odnegdaj, že, že dolgo urejeno. Tu so stvari skladno z direktivo 1999 eh, skozi 37 eh, urejene in zato mislim, da tu ne smemo hiteti. Mislim, da to ni smiselno, da na ta način skušamo urediti boljše delovanje notnega trga. Komisija je eh, predložila kar nekaj zakonodajnih predlogov, že v zvezi tudi z tehničnimi vprašanji transportnih vozil v Evropi in vse to, ko govorimo torej, o poenostavitvi postopka selitve vozil, vse to neposredno vpliva na te nove predloge. Ko govorimo recimo o direktivi v zvezi z rednimi pregledi, tudi to bo zahtevalo od številnih držav, da bodo spremenile svojo zakonodajo na tem področju. kar nekaj držav torej bo prizadetih zaradi tega in zato se zdijo nekateri ukrepi tukaj nepotrebni, glede na to, da potrebujemo neko ustrezno atmosfero za uvajanje takšnih velikih sprememb. Želel bi si torej, da ta predlog uredbe začnemo obravnavati šele takrat, ko bo celoten tehnični svežen zaključen, ko bo torej urejeno vse v zvezi z 1999 skozi 37, ko bodo torej urejene tudi stvari v zvezi z registracijami in uh, rednimi tehničnimi pregledi uh, motornih vozil in prikolic uh, v dokumentih, ki sem jih citiral. Torej, takšno je naše stališče. Hvala lepa, gospod Debake. Hvala poročevalcu za zelo dobro mnenje. Mislim, da je res pomembno, da se naš odbor osredotoči na vprašanja, ki zadevajo naš odbor. In mislim, da je tukaj komisija nam eh, eh, predložila dober predlog, dober osnutek. Eh, vsekakor je te stvari treba urediti, kajti dejansko se državljanom zdi, da stvari niso dovolj pregledno urejene, in predlog komisije je tukaj nujen. Eh, eh, gospod poročevalec eh, se je dotaknil kar nekaj stvari, ki, se, ki se tudi nam zdijo pomembne. Treba je to seveda povezati z svežnem za preglede vozil, tehnične preglede vozil, Eh, kar nekaj drugih dobrih predlogov je tukaj, kar se tiče ocene, torej da se zmanjša eh, eh ocenevanje na dve leti, skrajša na dve, ne pa na štiri leta, mislim, da je tudi to dobro. Potem pa nekaj osebnih pripomp oziroma strani našega, naše skupine, torej tudi varovanje podatkov je tukaj izjemno pomembno, tudi stališča državljana in tudi to je treba v ta predlog vključiti. Povdariti moramo seveda tudi upravno, zmanjšanje upravnega bremena Stvari se namreč pogosto preveč zapletajo, to moramo olajšati. To je pomembno ne le za zasebnike, ampak tudi za podjetja, kot je poročevalec že povedal. Prav tako je treba ugotoviti, ali organi, ki se ukvarjajo z registracijo, delajo po teh predpisih ali se držijo teh predpisov, zato da bodo predpisi dejansko učinkovito izvajani. To je seveda stvar držav članic, ampak tu je pomembno, da države članice ustrezno spodbudimo, da bodo takšen nadzor tudi dobro organizirale in da bo torej upravno breme čim manjše. Veselim se razprave o teh vprašanjih, eh, ki bo sledila za poročevalce in poročevalce v senci. Gospod Lichtenberger za zelene, gospod Lichtenberger, izvolite. Hvala lepa. Ja, mene vedno zelo veseli, ko se stvari v Evropi poenostavljajo. Eh, še posebej, ko gre za čezmene dejavnosti ali poenostavljanje eh, študijev. Eno stvar pa moram povedati že od samega začetka. Zelo natančno bomo morali preučiti, kako bodo države članice to implementirale, kajti vedno znova smo ugotavljali, da kadar gre za poenostavitve, se stvari tako raznoliko izvajajo, da v bistvu za naš državljane na koncu koncev iz tega ne pride nič pametnega. To je torej bistveno. Druga zadeva hvala kolegu Pirkerju, da je še enkrat omenil vprašanje tehničnih pregledov. To je odprto vprašanje, ki ga je pa potrebno rešiti. Kaj ti popolnoma prav imate, kaj se bo zgodilo, če rečejo, ja, ne, ne bomo registrirali vozila, zato ker eh, nimate tehničnega pregleda, ki ne, saj ta ne velja več. Staro registracijo potem človek ne more več voziti naprej, ker ni eh, vozilo več eh, tehnično brezhibno vsaj na papirju. Tako da v odboru za pravne zadeve, mislim, da sem zdaj že petič ali desetič doživela, da italijanska definicija običajnega prebivališča vedno znova povzroča težave. Uh, se pravi, kako je to prenesljivo v druge države. Tako da se zelo, zelo strinjam s francoskim kolegom, da moramo vsekakor uh, paziti na to, da bo predtem sprejet tudi svežen o tehnični brezhibnosti vozil, eh, da bodo tudi države spoštovale določene standarde. To je ključnega pomena, kajti določeno nezaupanje vendarle obstaja med državami članicami ali resnično opravljajo kontrole na način, kot bi jih morale. Morda mi komisija lahko še odgovori na naslednje vprašanje kaj se zgodi v primeru nesreče, kajti to je predlog, ki ima določene posledice tudi za zavarovanje. Zanima me, ali je o tem tudi potekal razmislek, kajti ko potem potekajo preiskave, ko manjka neke dokumenti in tako naprej, bo zadeve treba reševati, seveda. V zaključek naj povem, da mislim, da ni treba računati na ne vem kakšen velik naval na takšne registracije, kajti verjetno ni nobena skrivnost, če povem, da študentje, ki študirajo nekje v tujini svojega avtomobila, ne preregistrirajo, ker eh, se na ta način izognejo temu, da dobivajo kazni za napačno parkiranje in tako naprej. Zdaj ne bom zdaj govorila o evropejcih v Bruslu, kajti tudi tu sem doživela že podobno. Skratka, kakšnega velikega navala na to vrste. Eh, registracije ni pričakovati. Eh, za tiste, ki pa to želijo storiti, pa mislim, da je pomembno, da to poteka po jasnih eh, pravilih, predvsem pa po transparentnih pravilih. Zdaj, če je Evropski nadzornik za varstvo podatkov to zadevo tudi požegnal v narekovanjih, potem tudi nima nobenega komentarja s tem v zvezi. Preden predam besedo gospodu Vandalnu, bi rad pozdravil skupino 15 študentov tam le zadaj, ki prihajajo z inštituta za javno upravo v Leidnu. Dobrodošli na našem sestanku danes. Peter, beseda je pa zdaj tvoja, izvoli. Uh, ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, dit zijn voor onze fractie. Hvala, gospod predsednik. Naj povem nekaj glavnih zadev. Ko tukaj namreč govorimo o enotnem trgu in tu je treba vedeti, da če želimo stvari približati državljanom, je to odličen predlog. Tu lahko naša skupina posem podpre poročevalca in njegove predloge. Zanimivo pa bo slišati komisijo, kaj bo menila o teh predlogih sprememb, še posebej o predlogih. Kaže, da so neke težave s tolmačenjem. težave so s tolmačenjem, torej očitno gre za tehnične težave, kaže da pri nemškem tolmačenju. No pa tudi francoskega tolmačenja kaže, da ni. No <laughs> ja, no uh, ja, če ni francoskega tolmačenja, bom pa nehal. No, ali lahko to uredimo? A je zdaj vse v redu z nemškim tolmačenjem? Kaj pa francoska kabina, ste z nami? One of the booths has captured the French booth, apparently. Can you please all check that you're. Malce je podobno tole, evrovizijski popevki, vidite. <laughs> okay, Peter, can we try again Leave now, alone. please? And what's no this point. noise? Is, am I speaking too loud? Or no, no, it's uh, a... <laughs> Kaj pa je s tem hrupom? Ali sem govoril preveč na glas? Ne, ne, bilo je nekaj v zadju. Izvoli, Peter, beseda je tvoja. Torej, še enkrat bom začel. Kot sem že povedal, je zato za našo skupino to bistven predlog. Namreč na ta način dejansko enotni trg približujemo državljanom in se seveda izogibamo nekim oviram, ki sicer obstajajo, zato bi podprl poročevalca. Imamo pa nekaj konkretnih vprašanj, ki bi jih želeli zastaviti komisiji v zvezi z nekaterimi predlegi, predlogi sprememb, eh, ki jih, je, eh, ki jih predlaga poročevalec, še posebej predlog spremembe številka 7 v zvezi z uh, certifikati za poslovno registracijo vozil in njihovo veljavnostjo, ki naj bi potekla po treh mesecih. V tem trenutku obstaja veliko vozil, ki se prodajajo, ne pa veliko rabljenih vozil. Torej, ali ni trimesečni rok prekratek? To je konkretno vprašanje, bi bilo naslednje. Ali bi? Morda lahko poročevalec premislil, če zaradi tega stvari niso nekoliko preveč zapletene, glede na to, kar predlagate v predlogu sprejem besede. Sicer pa lahko predlog podpremo. Ja. Gospod Koh. Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi gospodu Pirkerju. Ja, ta moj problem je bil deloma že obravnavan. Gre za problem doslednosti z novo direktivo o tehničnih eh, pregledih. Tu že rešujemo vprašanje prenosa lastništva in tudi poteka eh, tehničnih, dovoljen, eh, tehničnih pregledov, ampak bomo morali počakati še na glasovanje. Za komisijo pa zdaj gospod Walker, izvolite. Dobrodošli na odbor za promet in turizem. Ponavadi smo eh, zelo prijazno razpoloženi do ljudi, z vaše strani. Hvala lepa, ker se lahko predstavim tukaj. Veseli nas, da je zdaj ta osnutek eh, predloga oziroma mnenja pred nami. Menimo, da je, da je tu šlo za zelo pozitiven pristop glede na predlog komisije. Razumemo, da je tu kar nekaj predlogov sprememb, eh, ki, katerih cilj naj bi bila natančnejša uskladitev in boljša, boljši zapis eh, posameznih določb oziroma ubeseditev. Z veseljem se bomo o tem pogovorili in mislim, da se lahko z večino že kar strinjamo, da za nas ne bodo problematične. Vprašanja, ki, pa so bila, ki so bila zastavljena in ki se jih spomnim iz eh, razprave, so recimo v zvezi z poslovno registracijo in pa veljavnostjo, torej tem trimesečnim rokom, v svojem eh, predlogu smo predlagali, da se to prepusti delegiranim aktom, torej ni še čisto jasno, kakšna veljavnost bi bila tukaj najbolj primerna in o tem se bomo morali še pogovoriti mislimo tudi, da to morda ni treba, da se takoj uredi že v tem samem besedilu. Potem pa je drugo vprašanje, ki je bilo zastavljeno v zvezi z obdobji poročanja. Mi smo predlagali štiri leta, tukaj se predlaga dve leti. Nam se zdi, da bi bilo to morda nekoliko prekratko, lahko da to potem ne bi šlo, eh, da bi bilo skratka takšno obdobje prekratko. Potem Potem so bila, morda je bilo še kakšno vprašanje, ah, kar se tiče zavarovanja. No, ta predlog se pravzaprav s tem področjem ne ukvarja. Tako da pravzaprav tega ne morem komentirati na več vprašanj, ki se tiče zavarovanja. Ampak nasplošno povedano, smo zadovoljni, da se zdaj tukaj odvija ta razprava in brez dvoma bomo lahko razjasnili stvari v razpravi, ki bo še potekala. Hvala lepa. Much, Mr... Hvala. Eh, gospod Pirke, želite kaj dodati? Uh, Rad bi se samo zahvalil kolegom za podane pripombe. Res je, da gre za v prvi vrsti problem zaupanja. Zdaj, če moramo še počakati na svežen o varnosti v cestnem prometu, ali bo zadeva implementirana in tako naprej. To bo verjetno trajalo predolgo, tako da mislim, da moramo vsekakor to imeti v mislih in eh, mislim, da lahko pričakujemo, da če bodo to vrstne določbe veljale širom Evrope, potem počakamo, moramo počakati, da se bo to implementiralo implementiralo in eh, ja, ne, verjetno smo lahko razhajajočih mnen, ali bo ta zadeva dejansko sprejeta, ali bo uveljavljena, ali bo dejansko v vseh državah to potem tudi veljalo. Jaz moram reči, da se bolj nagibam k temu, da vendarle eh, izkažemo določeno mero zaupanja vnaprej. Zavedati se moramo, da če bo prišlo do teh eh, določb, da bomo to tudi dejansko implementirali. Treba pa je čim prej to poenostavitev sprejeti, poenostavitev z vedika postopkov in tudi z vedika stroškov. Eh, mislim, da kaj veliko izgubiti nimamo, ampak kot rečeno, mnenja so različna in to bo treba še počakati na, na razpravo in na amandmaje. Sicer pa se moram reči, da zelo veselim široke podpore, ki vlada temu poročilu nasplošno. Hvala, gospod Vandalen. Povejte. Ja, gospod predsednik. Postopkovno vprašanje. Ne želim uh, zapletati stvari v zvezi z predlogom spremembe uh, pa vendarle v zvezi torej z veljavnostjo poslovne registracije vozil oziroma certifikatov potrdilo tej eh, registraciji. Morda bi eh, lahko dobili uh, ustni odgovor, torej gospod Voker, lahko odgovorite na to ustno ali želite to zapisati? Ja, to sem že na kratko omenil. Namreč predlog komisije, kakršnega imate pred sabo, je torej, da se to prepusti delegiranim aktom in, da, in torej od tu nismo razmišljali še o veljavnosti eh, potrdil o poslovni registraciji vozil. Treba bi bilo torej pravčiti, kakšna bi bila ustrezna veljavnost. Dobro, Peter, o tem še razmišljajo, to ti lahko povem. Kolegi, 16. oktober je rok za predajo za vložitev predlogov sprememb, potem pa bomo 27. novembra o tem govorili, ni pa še jasno, kdaj se bo na odboru IMKO o tem glasovalo. Vsekakor ključni datum v tem trenutku je 16. oktober za uložitev kot rok za uložitev predlogov sprememb. Gremo zdaj na naslednjo točko dnevnega reda skupna pravila dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije. To je del letališkega svežnja. Gospod Ođijas, izvolite. Grazie, predsednik Simpson. Eh. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala kolegom za številne uložene predloge sprememb. Več kot 300 sem jih dobil. In to kaže, za kako pomembno vprašanje gre, stališča političnih skupin. Nimamo dovolj časa, da bi zdaj uh, govorili o vseh predlogih sprememb, oprostite kolegi, ampak uh, bom, sem pa seveda na voljo vsem kolegom, ki bi želeli kakšne konkretne, kakšne konkretne pojasnitve uh, oziroma uh, odgovore na konkretna vprašanja. Pa bi se potem dvostransko o tem pogovorili. Nasplošno. Uh, lahko rečemo, da predlogi sprememb, ki sem jih dobil, dejansko govorijo o zelo pomembnih in občutljivih vidikih eh, uporabe, torej zvišanja eh, eh, praga v pravilu 80-20 na 85 odstotkov, ko govorimo o slotih, ampak lahko povemo, da predlogi sprememb pa ne zadevajo eh, omejitev v zvezi z zmogljivostjo eh, na letališčih, ampak pravzaprav ohranjajo nek status quo. Mislim, da bi tu lahko storili nekaj več, mislim, da tu moramo storiti nekaj več strani različnih deležnikov, različnih akterjev, zato da bomo prišli do ustreznega kompromisa, ki bo dejansko zagotovil neke izboljšave, kar se tiče izkoristka zmogljivosti in zato da bomo seveda eh, dobili tu potrditev tudi stališča industrije. Politične sile bodo, bi morale, in upam, da bo do tega prišlo, tu ravnati odgovorno in skušati najti nek ustrezen odgovor na potrebe, ki jih transportni sistemi izkazujejo in jih bodo izkazovali tudi v prihodnje. Podprem lahko komisijo pri njenem iskanju kompromisne rešitve, tako za svetom kot s parlamentom, v zvezi s temi res pomembnimi vprašanji kar se tiče dolžine eh, in pa seveda povišanja praga za slote. Kolege bi obvestil še o naslednjem. Tu imamo časovnico za glasovanje, ki naj bi bilo 6. novembra na odboru. In imeli pa bomo tudi dve tehnični srečanji, dva tehnična sestanka in potem tudi sestanek poročevalcev v senci 26. oktober v Strasburu, ko se bomo torej pogovarjali o vprašanjih kolegov. Kar se tiče serij slotov, v zvezi s tem je prišlo kar nekaj predlogov sprememb, namreč kar se tiče dolžine slotov, tu so bile zahteve v zvezi z vsebino, namreč, da naj bi šlo za 15 slotov, eh, eh, eh, da bi šli z 15 poleti, 10 po zimi na 5 slotov. To je seveda stvar potem tudi lokalnih pravil in je to seveda odvisno tudi od specifičnih potreb posameznih letališč. Nekateri tudi predlagajo, da bi se ne ločevalo več med uh, poletnim in zimskim obdobjem, vsekakor pa tisto, s čime se strinjajo vsi, je ohranitev zaporedja znotraj slotov. Namreč eh, eh, podjetje morajo uporabiti pet slotov zaporedoma ali pa jih izgubijo v celoti. Torej, mislim, da moramo v zvezi s tem najti kompromis. Vse skupine so se strinjale, da je treba uporabiti tudi lokalna pravila, upoštevati, upoštevati lokalna pravila pri nadzoru nad sloti, ampak lahko pa seveda so tu nekatere posamične potem razlike. Če gremo na omrežja, mislim, da se vsi strinjajo s tem, da je treba uh, črtati omrežna letališča, Namreč to zadeva različne pristojnosti Eurokontrole in drugih organov in eh, letališča, ki so eh, pri teh letališčih bi potem prišlo še do bolj zapletene situacije. Kar se tiče koordinacije. Torej, zamisel tukaj je, da nekoliko se razvodeni predlog komisije, kar se tiče dodeljevanja uh, Eh, naziv oziroma statusa koordiniranih letališč. Tu je bilo kar nekaj predlogov sprememb strani gospe Foster. Namreč v zvezi z upravljanjem mreže in dodeljevanjem uh, Eh, eh, statusa let, koordinirane, koordiniranega letališča eh, in tako naprej. Mislim, da tudi tu moramo najti ustrezen kompromis. Kar se tiče preglednosti dela koordinatorjev, mislim, da tu gre za zelo pomembno vprašanje. Treba je namreč zagotoviti, da bo dejavnost koordinatorjev dejansko pregledna, čim bolj pregledna. Tu je prišlo do kar velikega konsenza med kolegi in predlogi sprememb, ki jih imamo zdaj pred sabo, gredo v smeri večje neodvisnosti koordinatorjev, tega si želim tudi sam, kar bi pa dosegli z bolj preglednimi postopki pri ko eh, koordinaciji in pri posameznih transakcijah. In mislim, da morajo te transakcije biti na voljo v smislu stališča posamičnih podatkov, da tu potrebujemo resnično posamične individualne podatke, ne pa neke povezane podatke, kot je predlagano v predlogu komisije. Potem so tu nekateri kolegi, gospod Marinesko, gospod Tikal in tako naprej, govorijo o svojih predlogih sprememb o finančnih vidikih eh, stališča posameznih obdobij poletnega zimskega, Eh, da bi torej tu potrebovali ustrezno finančno koordinacijo med podjetji, med letališči, torej med prevozniki, med letališči, da bi torej tu dejansko zagotovili čim večjo preglednost. Peta zadeva, peto vprašanje, zadeva pravilo, eh, torej spremembe eh, praga z 80 na 85 odstotkov. Razumem, zakaj je to problematično za večino političnih skupin, ki so ložile predloge sprememb stališča torej in, in pravijo, da bi bilo bolje ohraniti razmerje 80-20, kot ga imamo zdaj. Ampak tu je težko najti neko pravo, učinkovito alternativo. Ne da bi hkrati to zahtevalo uporabo več virov, več sredstev. In osebno menim, da je tukaj predlog komisije nekaj, kar moramo potrditi in sprejeti. Namreč to bi zagotovilo bolj učinkovito uporabo slotov po letališčih. Zdaj pa, kar se tiče pobud. Nobena od skupin ni izrazila nasprotovanja v zvezi z sloti glede stališča letaliških pre, eh, eh, eh, letalskih prevoznikov. Namreč tisti prevozniki, ki vrnejo slote v pul slotov prepozno, to je nekaj, kar je treba urediti in neke vrste sankcija tukaj bi bila morda dobra, zato da ne bi prihajalo do zlorabe slotov. Mislim, da je to nekaj, o, katerem, o čemer se bomo lahko strinjali, kar bomo lahko potrdili. Morda bi lahko stvari nekoliko zaostrili, glede na to, kar imamo zdaj v uh, ukrepu 18. Kar pa se tiče še uh, zakonske opredelitve slotov, Namreč eh, v parlamentu zelo resno jemljemo svojo vlogo in menimo, da bi dejansko potrebovali neko zakonsko opredelitev podjetja, torej neko tehnično opredelitev, to, kar imamo eh, eh, v prejšnjih predpisih. Razumem, da so tu nekatere skrbi strani nekaterih kolegov, ki si ne želijo uh, iti preveč v to zakonsko uh, uh, opredelitev, ampak mislim, da bi tudi tu lahko prišli do nekega kompromisa, da si ogledamo, kakšna bi lahko bila opredelitev, kakšno besedilo bi lahko imeli za opredelitev, uh, eh, uh, zato da bodo vsi upleteni, se vendar lahko strinjali s takšno opredelitvijo. Gospa Lichtenberg je pozitivno predlagala, to je namreč uh, predlog spremenja 201, namreč da bi vprašanje slotov povezali torej z pravnimi posledicami oziroma vidiki takšne opredelitve. In končno izmenjava slotov, namreč eh, kako je z sekundarnim trgovanjem sloti. Nekateri kolegi, to je predlog spremenja 250, vidimo, da si večina kolegov želi, da bi to prakso ohranili, že nekaj časa poteka v določenih državah, torej ta, to trgovanje s sloti, ampak eh, kako je tukaj zdaj z finančno kompenzacijo, če ta obstaja, je to, se, seveda mora biti to pregledno, to se pojavlja kar v nekaterih predlogih sprememb 200. 62, recimo, predlog spremenja 262, 269, strani gospoda finance in gospoda Kančana. Torej, vse to ima za cilj, da bi se izognili situacijam, v katerih se podjetja eh, trgujejo z sloti za to, da nekaj zaslužijo, potem pa iste slote vendarle uporabljajo. Potem so tu še nekateri drugi predlogi sprememb nekaterih kolegov v zvezi z dobičkom z tega naslova. Namreč ideja tukaj je, da bi nekaj tega dobička Eh, dali tudi letališčem za izboljšavo infrastrukture. Kolegi predlagajo, da bi te vire upravljala neka neodvisna, eh, nek neodvisni organ, kar je tudi predvideno eh, z direktivo 12.2009, da, da bi se tako torej izognili dodatnim upravnim bremenom. Skratka, mislim, da imamo pred sabo dober predlog, ki ga lahko podpremo in upam, da se bomo strinjali. Hvala lepa, da ste mi dali toliko časa. Eh, mislim, da lahko pridemo do dobrega kompromisa z predlogi kolego. Hvala. Grazie, presidente, ma voglio iniziare con ringraziare il relatore per il lavoro che. Hvala, želim se zahvaliti poročevalcu za delo, ki ga je opravil pri tem zelo težavnem dosiju, pri tej težavni temi. Podal nam je dobro sliko glede predlogov sprememb, dotaknil se vseh najpomembnejših točk. Prej smo že imeli razpravo o vsem tem, tako da sem lahko zelo kratek. Želim samo ponoviti oziroma ponovno izpostaviti določene teme, eh, s katerimi smo se ukvarjali pri predlogi sprememb, eh, uporabi ali izgubi to načelo. Eh, je bilo izpostavljeno in v naši skupini imamo negativno mnenje o tem. mislimo tudi, da sprememba z, 85 na os, na, z 80 na 85 odstotkov, torej da ta sprememba ne bo koristna, to bo težavna zadeva. Težko bomo to uh, z praktičnega vidika začeli izvajati. In po našem mnenju si moramo tukaj še bolj prizadevati za ustrezno rešitev. Eh, strinjam se, moramo biti ambiciozni, ampak tudi komisija mora odigrati svojo vlogo pri eh, izboljšavi kapacitet. Potem serije slotov. Tukaj menimo, da je obdobje petih tednov primerno, ampak ponovno si lahko to temo ogledamo še, ko bomo razpravljali o zaporednosti. Potem imamo še lokalna pravila in tam, kjer obstajajo posebne okoliščine, smo lahko bolj fleksibilni, to bi lahko ugradili v predlog in to bi bilo koristno za tista letališča, ki uh, so uh, preobremenjena. Potem financiranje koordinatorjev. Tukaj se strinjam s predlogi sprememb, ki so jih predlagale določene politične skupine z namenom, da se poveča preglednost pri financiranju. To bo zelo težko. V tem trenutku si težko predstavljamo neko um, tretjo stran, um, tretjega akterja, ki bo koordinatorje pri tem podprl. zagotoviti moramo, da bodo vsi akteri, vsi udeleženi, torej upravljavci letališč, eh, letalski prevozniki in drugi, da bodo uh, torej prispevali k temu, da bo mehanizem bolj transparenten. Potrebujemo več neodvisnosti za koordinatorje. Potem odgovor na neko točko, ki jo je izpostavil gospod Učjas. Uh, eh, namreč pristojbina za rezervacijo slota, podpiramo eh, sankcije proti tistim, ki eh, se ne obnašajo primerno pri tem. Dobro je imeti eh, neke učinkovite sankcije, ki jih lahko uporabimo. Ampak, da bi pa prevoznike obremenili z določenimi sankcijami. To pa bi lahko prineslo probleme, če bi bile sankcije, naprimer, prestroge ali si jih podjetja ne bi zaslužila v takšni meri. To bi lahko še poslabšalo situacijo. Potem omrežna letališča, tukaj smo vložili številne predloge sprememb. Eh, namreč, da bi se znebili te kategorije. Eh, s to kategorijo se ne strinjamo um, poročevalec je predlagal neko umestno rešitev eh, za zagotavljanje informacij. Ko bomo prišli do stopne oblikovanja kompromisov, mislim, da bomo lahko našli dogovor. Pomembno pa je, da uh, stvari ne zaostrimo in jih ne poslabšamo uh, za letališča. Ne smemo postati preveč uh, birokratski oziroma. Um, ne smemo preveč zaplesti stvari za letališča. Potem pa pravno opredelitev slotov. Zelo lepo se sliši, ko eh, pravimo, da bi potrebovali pravno opredelitev slotov in da nam bo ta pomagala bolje razumeti, kdo je pravzaprav lastnik slota. V tem trenutku je situacija zelo težavna, prihaja do problemov in. Eh, tukaj prihaja do anomalij, ki jih je treba popraviti. Zanima nas, kako bi uh, lahko prišli do te pravne opredelitve in kako bi to lahko rešili. O tem bo še uh, potrebna razprava. Zdaj pa še sekundarno trgovanje. Večina mojih kolegov iz ELS si želi več preglednosti na trgu eh, sekundarnega trgovanja. V naši skupini imamo močno stališče eh, glede tega, predvsem naši francoski kolegi ga imajo. Nekateri povsem nasprotujejo uh, tovrstnemu trgovanju, osebno pa mislim, da Eh, si moramo prizadevati za sekundarno trgovanje, ampak da mora biti to povsem transparentno in uh, dobro regulirano. Ne sme voditi v kakršnekoli špekulacije, ki ne bi imele nič pri ustvarjanju uh, več kapacitete. Uh, vsekakor si bomo prizadevali za kompromis. Gospod Sasoli. Thank you. Hvala in čestitke kolegu Uđjasu. Opravil je zelo dobro delo. Hvala tudi za to, ker ste sprejeli enega od predlogov sprememb, ki smo jih vložili mi. Um, rad bi pa pokomentiral številne teme, um, predvsem koordinatorje. vsi eh, se zauzemamo za večjo neodvisnost za koordinatorje, potem je pomembno tudi, seveda je pomembno zagotoviti čim večjo transparentnost pri dodelevanju slotov. Ampak morda lahko pride do navskrižja interesov med eh, koordinatorji in drugimi akteri. Eh, Naprimer, ko bo šlo za dodelevanje slotov na drugi nekem, na sekundarnem trgu. Potem seveda si prizadevamo za uh, več transparentnosti in preglednosti, za večjo jasnost. To je ključnega pomena uh, za dobro delovanje. Potem uh, predlog, da se del prihodka uporabi za izboljšavo infrastrukture. Samo na ta način lahko izboljšamo kapacitete, lepa, kapacitete letališč. Morda bi to m, mm, potem uh, dali v nek sklad. Uh, uh, imamo že uredbo 12 skozi 2009, ki se ukvarja delno tudi s tem. To bi lahko povezali potem. Omrežna letališča, letališča, ki so ugrajena v neko omrežje, mislim, da ne bi bilo dobro tukaj uh, uvajati neke nove kategorije letališč, to bi vodilo v um, zmedo in pravzaprav ne bi olajšalo uh, delovanja, pravzaprav bi prišlo do še več. Uh, uh, negotovosti in pa nasprotovanj. Potem imamo 80 odstotkov, eh, sam se strinjam z 85 odstotki, 85-15, ne, nekateri tudi v moji skupini pa zagovarjajo 80-20. Eh, torej takšno razmerje, večina v moji skupini se sicer zauzima za 85-15 in pa za daljše serije da bi bile serije slotov daljše in tudi bolj eh, zaporedne, da bi bila zaporednost eh, boljša. Ne želim si preveč sankcij, še posebej ne za tiste, ki že imajo eh, slote in tudi ne za tiste, ki na novo vstopajo na trg. Mislim, da bi morali imeti serijo petih slotov in da bi ti sloti bili zaporedni. Ko gre za obdobja. Um, večje obremenitve za letališča, pa bi lahko uporabili tudi lokalna pravila. Tako bi eh, tudi bolje upravljali kapacitete na letališčih, eh, letališča bi postala bolj zmogljiva in sloti bi se bolje uporabljali. 85-15, eh, to je bilo v predlogu spremembe, ampak številni kolegi, torej kot sem rekel, želijo ohraniti 80-20. Če bo predlog tak, bomo tudi to sprejeli. Potem pa eh, mislim, da bi se morala ohraniti serija petih slotov, ki pa morajo biti zaporedni. Eh, več eh, transparentnosti za eh, prevoznike, to bi bilo potrebno. Včasih eh, bi se morda serije morale tudi podaljšati v določenih obdobjih. In če se bomo o tem pogajali s svetom. mislim, da bi lahko bili bolj pogumni in tukaj bi se morali boriti skupaj in morali bi imeti bolj ambiciozno eh, besedilo. Gospa Lichtenberger za zelene. Ja, herzlich. Ja, hvala lepa. Mislim, da moramo pri tem dosjeju vedno imeti v mislih, da gre za zelo majhen odstotek slotov nasploh. Tu ne gre za neko eh, splošno novo ureditev slotov, temveč gre za zelo, zelo ozek manjorski prostor, ki ga imamo. Še enkrat naj povem, da so zame vendarle določene zadeve, ki bi jih vendarle bilo potrebno ohraniti v mislih. To smo videli tudi že pri krizi z vulkanskim pepelom, pa tako je potrebna združitev letalskih in uh, železniških kart, če bo prišlo do dražb slotov, potem je pomembno, da se upoštevajo tudi okoljski kriteriji. Po mojem mnenju je pomembno, da se problemi, ki se pojavljajo v letalstvu, eh, premalo resno jemljajo. Zdaj, kar zdaj definicijo, kaj sploh je slot, imeli smo dolgo predavanje na to temo. Gre za nekakšno neotepljivo dobrino, ki od nekje pride in se nekako deli. Skratka, mislim, da moramo najti neko eh, opredelitev, ki bo jasno povedala, da gre za javno dobrino in eh, stvari morajo potekati po jasnih tudi okoljskih kriterijih.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 preveč osredotočamo zgolj na interno evropsko razpravo in to ima seveda določene posledice tudi za mednarodno eh, raven in zato bi pozval kolege, da to upoštevajo. Druga zadeva, to je povezano z eh, poslovno aviacijo. To je tudi področje, ki ga ne smemo spregledati, kajti gre za pomemben prispevek ne le k poslovanju regionalnih letališč, ampak tudi sicer. Tudi poslovno aviacijo moramo obravnavati na kar se da primeren način. Skratka, poslovna aviacija mora tudi potekati na kar se da normalen in dober način. Thank you very much, Mr. Chairman. Good afternoon. Hvala. Uh pozdravljeni. Upam, da tega ne ocenjujete tako kot na Euroviziji, ker bi komisija sicer dobila nič točk. Eh, hvala, gospod Tudžija, za vaše poročilo, za vse podrobne predloge sprememb eh, glede našega predloga za slote. Strinjam se s tem, kar ste povedali, gospod Tudžija. Eh, mi pa želimo najbolje uporabiti zmogljivosti letališč. Zato pravzaprav gre. Mi smo pragmatični, želimo si najti načine, kako bo sistem bolje deloval. Predvsem tako, da bomo povečali učinkovitost, ne pa povečali stroškov. Eh, to je naš način dela tukaj. In veseli me, da se eh, odbor Tran strinja z večino naših predlogov oziroma vsaj z bistvenimi predlogi. Eh, ko gre za povečano transparentnost, za povečano eh, neodvisnost pri dodeljevanju slotov in tako naprej. Ne postajamo zelo eh, radikalni, ne želimo povsem spremeniti sistema, ne zagovarjamo dražb, od tega smo se nekako oddalili, želimo pa biti pragmatični in iz vseh predlogov sprememb je jasno, da obstajajo še skrbi po vseh političnih skupinah glede predloga, ki smo ga podali. Eh, tako glede 85-15, eh, kot tudi eh, glede dolžine serij slotov. To pogosto obravnavamo skupaj, ampak mislim iz številnih komentarjev, ki smo jih slišali, da gre za dve ločeni temi. Glede daljših serij slotov, tukaj smo jasno slišali in si, ogledali smo si tudi različne načine, kako uh, Eh, oblikovati serije tudi sedmih slotov, napravili smo študije učinka, ampak pokazalo se je, da to ne bo globalno eh, izboljšalo stvari. Nekatera letališča um, si ohra, želijo ohraniti daljše serije, uh, celo 10 do 15, ampak teoretično gledano, če bi ohranili serije slotov po 5, potem bi močno zagovarjali, kot sta povedala gospod Fidanca in gospod Sasoli, bi uh, uh, dali možnost tudi letališčem, da po lokalnih pravilih povečajo uh, serije. Uh, tukaj imam v mislih uh, letališča uh, hitro v Londonu, um, Charles de Gaulle v Parizu in številna druga. Uh, moramo si ogledati, kako uh, povečati uh, gospodarsko učinkovitost in uh, vrednost. 50 odstotkov uh, dohodka uh, dobimo od teh daljših uh, serij. Države članice izražajo svoje skrbi um, in pravijo, da bi moralo splošno pravilo biti krajša serija, pa bi potem po lokalnih pravilih lahko to podaljšali. Mi smo uh, želeli uh, ohraniti strože pravilo 85-15 in ne trenutno 80-20. Uh, eh, številni forumi so protestirali, š, rekli so, da bi uh, 85-15 bilo v nasprotju z mednarodno prakso. Nekaj bom na hitro povedal uh, še o drugih točkah, ki so bile izpostavljene. Uh, če bi uporabili pravilo 85-15 za letališča, ki so zelo obremenjena, to ne bi eh, preprečilo nobeni državi, nobeni tretji državi, da ne bi uporabljala še naprej 80-20. Eh, tukaj ni nobene eh, nekompatibilnosti. Vemo, da ima Evropa velik problem z preobremenjenostjo letališč, bolj kot kjerkoli druge na svetu se soočamo s tem v Evropi in zato bi zakonodajci morali razmisliti o tem. Potem letališča se znajo prilagajati različnim sistemom. Eh, tudi oni bi eh, priznali, da se eh, tudi pravilo 80-20 ne uporablja konsistentno po vsem svetu. Mi bomo skušali še naprej prepričevati vse upletene, torej po naših analizah ni eh, dodatnih stroškov za operaterje oziroma za letališke prevoznike, če bi uvedli nov sistem. Potem še nekaj uh, drugih komentarjev bi izpostavil. Nova kategorija omrežnih letališč. Eh, tukaj je prišlo do nekaj zmede, radi bi mm, pregledali vse predloge sprememb in zagotovili nek cenejši sistem za države članice države članice bi morale zahtevati, poda, zahtevati podatke o letališčih. Eh, potem pa bi mi lahko eh, uvedli nujno koordinacijo, če bi prišlo do krize, tudi v skladu z enotnim evropskim nebom. Definicija slotov, še to eh, in pa vprašanje lastništva. Tukaj smo dolgo časa razmišljali, slot moramo definirati kot neko um, pravico do uporabe. Eh, ampak tukaj pravilo postavljajo evropski regulatori potem, da bi eh, za financiranje letališč uporabili tudi del dohodka iz prodaje slotov. To je zanimiva ideja, eh, vendar pa obstajajo tudi eh, težave in ki smo jih izpostavili na zadnjem sestanku Trana. Eh, na ta način se eh, zmanjša učinkovitost eh, in pa težave nastopijo tudi pri sekundarnem eh, trgovanju. Potem pristojbine za tiste, ki pozno slote vračajo v pul, to se dogaja v Düsseldorfu in tam se je ta sistem izkazal za koristnega, vendar pa je bilo to pravno uh, vprašljivo. Uh, mislim, da ta schema uh, ni potrebna po celotni Evropi oziroma bi bila uh, prostovoljna, lahko bi se uporabila samo za posamezna letališča. In na ta način tudi ne bi uh, uh, vplivali na uh, celoten pretok sredstev. Uh, Uh, žal mi je, če sem bil predolg, ampak želel sem resnično spregovoriti o tej temi. Baldwin, the... Gospod Baldwin, neko pismo kroži in sicer pismo letalskih prevoznikov o tem, uh, kaj bi se zgodilo, če bi uh, Eh, Evropa se je odločila za pravilo 85-15, eh, pravijo, da bi potem lahko prišlo do nekih poračilnih ukrepov. Ali veste kaj več o tem? Eh, povrač, te poračilne ukrepe naj bi začeli izvajati američani. Ne vem, ali kaj veste o tem, kakšne ukrepe bi oni uvedli. Gospod Bodvin, podpredsednik Kalas je prejel pismo. Uh, uh, eh, Nikaljasa, ki je podpredsednik eh, Združenja uh, uh, letalskih prevoznikov. Mislim, da ta tema ne bo prizadela tretjih držav. Tukaj moramo reči, bo, bo, mislim, da ni nobene potrebe, da ZDA govori o povračilnih ukrepih eh, sami lahko uporabljajo pravila IATE eh, in pravzaprav jim tudi sami ne upoštevajo vseh teh pravil. Mi bomo eh, odgovorili, da bomo še naprej eh, z veseljem razpravljali z njimi o tej temi, ampak mislim, da tukaj eh, neki povračilni ukrepi nimajo nobene realne prihodnosti. Hvala, gospod Uđijas. Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti vsem kolegom, ki so spregovorili na to temo. Vesel sem tega konstruktivnega eh, duha, v katerem je potekala razprava. Veliko je bilo tudi sodelovanja v, v razpravi, vključile so se vse skupine. Želim se zahvaliti tudi za fleksibilnost, ki jo je pokazala Evropska komisija. Eh, so zelo odločni glede nekaterih stališč, ampak eh, vrata puščajo odprta pri drugih temah in eh, mislim, da nam bo to prišlo prav pri oblikovanju kompromisov. Stvar torej napreduje, stvar je še v delu, zato zdaj ne bom. Eh, se spušča v podrobnosti, ampak preden zaključim, bi vseeno rad eh, podal nekaj komentarjev. Eh, govora je bilo o poslovnih letih, o poslovni aviaciji. Mm, odprt sem, da bi to vključili v besedilo. Na to tudi lahko gledamo kot na del uh, sistema letalskega prometa. Še ena tema, ki jo tudi želim omeniti, pa so integrirane vozovnice. To je uh, realni promet. Vključeni so številni akteri, ki jih ta tema tudi zelo zanima. To bomo morali še razjasniti, kot tudi še um, nekatere druge teme in vprašanja, naprimer izbira letališč izven Evrope. Tukaj bomo morali še si prizadevati za eh, rešitev, če eh, ne bomo imeli nekega izoliranega sistema, ki bo veljal samo za Evropo. Eh, potem bomo to morali storiti in pravzaprav se želimo povezati z drugimi sistemi, ne želimo biti izolirani nočemo uh, sprejemati grožen od nikogar. Naš zakonodajni sistem je tak, da branimo svoje interese, uh, ki predstavljajo interese državljanov Evropske unije in pa seveda interese evropskih institucij, ki jih predstavljamo. To ni nobena vojna napoved, eh, odprti smo za dialog in še naprej želim uh, eh, ustrajati v tem duhu. Hvala vsem za dobro sodelovanje. Hvala. Želim vas spomniti, da bomo 6. novembra glasovali. Eh, poročilo bo pošlo na plenarno zasedanje decembra. skupaj še z drugima dvema akterjema bomo dopolnili ta letališki svežen. S tem smo zaključili eh, z razpravo za danes. Eh, predviden imamo sestanek koordinatorjev ob petih. Želim pa upozoriti kolege, da bomo jutri imeli sestanek v dvorani A3G3. Eh, zato ne pozabite tukaj svojih papirjev in Uh, jutri se vidimo v A3G3. Uh, zaenkrat prekinjam zasedanje, uh, ponovno pa se bomo sestali s koordinatorji ob petih. Hvala.